belgijske eh, organi so me obvestili o izvolitvi gospe Live eh, Vjernik eh, z učinkom 4. maj 2016. Ona bo stopila na mesto gospoda Debakarja. Pozdravljam novo kolegico in spominjam na to, da velja v skladu z poslovnikom s polnimi vsemi pravicami na sejah parlamenta in njegovih organov gospod Markus Precel je z učinkom 1. maj 2016 postal eh, član eh, politične skupine ENF. Eh, od politične skupine ALDE sem dobil prošnje za